la seduta è ripresa zasedanje se nadaljuje comunico l'esito napovedal bom rezultat volitev sedemsto petintrideset vas je glasovalo neveljavnih glasovnic je bilo triinsedemdeset Glasovalo vas je torej 662, oziroma 662 je bilo veljavnih glasov. Absolutna večina, ki je potrebna, je 332 glasov. Kandidati pa so prejeli sledeče število glasov. Keller 133 glasov. Rego, 42 glasov. Honorevole. Sassoli, 325 glasov. Honorevole Zah. In Zahradil. 162 glasov. Poiché nessun candidato. Nobeden izmed kandidatov ni prejel absolutne večine glasov. Zato bomo nadaljevali z drugim krogom. se non vi sono osservazioni če ni nobenih pripomb ali pa drugih kandidatur potem bomo nadaljevali s kandidati iz prvega kroga ali ima kdo kakšno pripombo comunico quindi di aver naj vam povem da sem prejel sledeče kandidature ska keller

se non ci sono nuove Če ni nobenih novih kandidatov za predsednika, potem bo drugi krok potekal ob 11.40. Sedaj pa prekinjamo zasedanje.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 Eh, začnemo, moram preveriti, ali so vsi naši eh, štel, eh, štel, števci glasov prisotni. Gospodjar, se nam boste prosim pridružili? Gospodjar. We need to go.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 predsednik buzek onorevole thaler taler ste tukaj?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 president buzek is here president buzek is coming prihaja tudi predsednik buzek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 happy birthday president buzek happy birthday vse najboljše predsednik buzek procediamo ora al secondo scrutinio zdaj prehajamo na drugi krog glasovanj prosim da se člani volilne komisije z volilnimi skrinjicami ustrezno postavijo po dvorani Vsi ste dobili volilne lističe, začenjamo z glasovanjem.